ljudstva. Na ta način eh, zagotoviti moramo tudi to, da se bodo mladi odločali za uh, aktivnost v eh, kmetijskem sektorju. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je končana. Glasovali bomo jutri ob 12. uri opovdne. Prekinamo zasedanje do torka 18. januarja do 9. ure zjutraj zapisnik je bil objavljen in je na razpolago na spletni strani Evropskega parlamenta. Prekinjam zasedanje in želim sem skupaj lahko noč.